javni red. V skladu z členom 149 poslovnika smo sprejeli hm, končni osnutek dnevnega reda in po dogovoru z, z skupinami predlagam naslednje spremembe. Prvič, takoj po glasovanju bomo slišali izjave sveta in komisije o posledicah razsodbe sodišča, s katero je razveljavilo sklep o varnem pristanu. Drugič, odbora Ekon in odbor za proračun sta predlagala dva kandidata za odbor EFSI, to je Evropski sklad za strateške naložbe. Gre za položaja upravnega direktorja in namestnika upravnega direktorja. Predlagali so dve osebi in glasovali bomo danes. Zato bo zasedanje podaljšano do 23. ure. Ima kdo kako govor? Ne. V redu, potem je dnevni red sprejet s temi spremembami. Odbor za pravne zadeve je sprejel naslednje poročilo o imuniteti, poročilo z Žjevka, v skladu z členom 9 skozi 8. Bomo o tem glasovali danes v času glasovanja. V zvezi s tem sem dobil naslednje zahteve. Skupina ALS zahteva razpravo skupaj z izjavo sveta in komisije o posledicah razsodbe sodišča, s katero je razveljavilo odločitev o razveljavitvi varnega pristana. O tem naj bi glasovali, o resoluciji naj bi glasovali na mm, zasedanju oktober 3. Gospod Gonzales Pons želi besedo v zvezi s tem. Mikrofon, prosim. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Skupina ELS, ELS prosi, da bi današnja popodanska razprava o varnem pristanu privedla tudi do resolucije parlamenta, ki bi jo sprejeli na naslednjem plenarnem zasedanju. Namreč ugotovili smo, da so naša podjetja, pa tudi državljani, veliko manj varni, kot smo menili, da so. Zato bi morala komisija čim hitreje, če ne kar takoj, pripraviti tudi ustrezno zakonodajo, ki nas bo popeljala ven iz teh zakonodajnih vic, v katerih smo se znašli zaradi varnega pristana. Gospod Gonzales Pons, razpravo bomo imeli. Imeli bomo izjavo komisija, komisije in sveta. Gre le za to, da bi imeli še resolucijo, o kateri bi glasovali na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburu. Želi kdo spregovoriti za to prošnjo? Gospod Holmar, izvolite. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, mislim, da se vsi strinjamo, da je odločitev Evropskega sodišča, s katero je razveljavilo varni pristan, zelo pomembna odločitev na pritisk Evropskega parlamenta smo pri skupini ELS skupaj z drugimi skupinami sklenili, da podatki v okviru sporazuma o varnem pristanu niso dovolj dobro zaščiteni. Zato mora Evropski parlament ostati aktiven, pozoren, zato bi bilo dobro, da bi pripravili skupno resolucijo, zato da pripravimo svoje mnenje prvič in drugič, da s komisijo poiščemo hitro pot do tega, da bi skupaj zagotovili varen in pravno dobro utemeljen prenos podatkov v Ameriko v prihodnosti. Hvala. Hvala. Želi kdo spregovoriti proti? Gospa Sipl, izvolite. Strinjam se, da je ta sodba zelo pomembna. Lepo je, da to podpira tudi ELS. V zvezi s tem sem slišala tudi drugačne izjave. Ampak kar zadeva resolucijo, Evropski parlament ima že več let jasno stališče o varnem pristanu. Namreč podatki niso varni v okviru tega sporazuma. Tega stališča ni treba znova potrjevati, žoga je na strani igrišča komisije, komisija mora zdaj povedati, kaj bo storila, nekaj morajo storiti, podati morajo nov predlog in na to se bomo potem mi odzvali. Okay, mene... Dobro, gospe in gospodje, potem bomo glasovali o predlogu gospoda Gonzales Ponsa. Kdo je za? Dvignite roke. Kdo je proti? Mislim, da je to zavrnjeno. Prav, preverjamo elektronsko. Haben alle kolegin in kolega. Ste vsi glasovali? Frage noch einmal. Še enkrat, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ja, dragi Zap. Zavrnjeno. Skupina GUE je zahtevala izjavo podpredsednice Evropske komisije in visoke predstavnice za zunanje zadeve in sicer v zvezi z razmerami v Turčiji. Naziv bi bil masovni poboj nedolžnih ljudi v času mirovne demonstracije. Besedo dobi gospod Hadži Džorđio. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi. Na tem delem zasedanju bi naredili veliko napako, če ne bi obravnavali vprašanja sosedske politike. Veliko ljudi je umrlo. umrli niso samo ta teden, ampak umirajo že nekaj časa v, v bojih med turškimi in kurdskimi silami. Mislim, da moramo to poglobljeno obravnavati čim prej in to danes. Mislim, da bi bilo dobro, če bi vsi razpravljali o tej zadevi poglobljeno, kolegice in kolegi, kajti obstaja možnost, da se bo pojavil kaos izraziti moramo solidarnost z turškimi državljani. In če bomo nadaljevali tako kot to sedaj, ne bo šlo. Mislim, da bi lahko dosegli napredek, če bi imeli razpravo. Po arabski pomladi in po posledicah arabske pomladi si nihče ne želi videti turške pomladi. Hvala. Želi kdo spregovoriti za to zahtevo? želi kdo spregovoriti proti. Prav, potem bomo o tem glasovali. Lepo prosim, kdo je za? Festa gegen. Proti. Vzdržani. Zavrnemo. čas za naslednjo točko in sicer priprave na sejo Evropskega sveta,